colleghi, vi, vi prego di fare silenzio, siamo troppo numerosi, quindi... Spoštovani kolegi, prosim vas, da ste tiho, kajti toliko vas je v dvorani, da se sploh ne slišimo. Torej, najprej eh, sprejem dnevnega reda. Včeraj smo dobili novo verzijo dnevnega reda z nekaterimi spremembami osnutka dnevnega reda ki ste ga najprej dobili. Danes imamo poročilo o svetu za ministr za zunanje zadeve. To je bilo predstavljeno na naslednji teden, potem odločitev v zvezi z 15. junijem, ko bomo razpravljali o osnutku resolucije parlamentarnega pregleda skupne varnostne politike. Potem pa imamo še poročilo Jaceka Saruzvolskija, predsednika delegacije za odnose z NATO. In predvideno je tudi predvidena izmenjava mnen z maroškimi političnimi vodji. Gre za predloge za institucionalne reforme, ki jih je predlagal kralj Marok. In pa še izmenjava mnen z egiptovskim ministrom za zunanje zadeve. Nabilom ali Arabijem. Torej, ta izmenjava mnen je bila um, črtana z dnevnega reda, kajti kot veste, je prišlo do spremembe vlade v Egiptu. Če nima, noben, če nima nišče nobenega ogovora, potem lahko sprejmemo dnevni red. Sedaj pa sporočila predsednika. V, zglad, v skladu z mandatom, ki ga je podelilo razširjeno predsedstvo, so bo gospod eh, Brok, eh, Galtieri in Verhofsta, to so pračevalci za EAS, um, poročali bodo o izjavi visoke predstavnice o politični odgovornosti in pa EAS in pa kakšne bodo praktične ureditve za zagon delovanja Evropske službe za sonanje delovanje. To pročilo predvideno za naslednjo jesen in bo vsebovala tudi posebna priporočila. Sedaj pa finančna pravila, ki velja za letni proračun Unije. Poročevalka je Franciska Katarina Brandner. Um, imeli bomo izmenjavo mnen, vlog za, rok za vložitev predlogov sprememb je 17. juni, pravi predsedojoči to je druga izmenjava mnen o tej pomembni zadevi. Zato nas prav posebej zanima, kaj ima zapovedati gospa Brandner. Imate besedo. Um... Dobro jutro sem skupaj. Hvala, da ste tukaj, ko razpravljamo o finančni uredbi. Najprej se želim zahvaliti vsem poročevalcem v Senci za skupno delo pri pripravi mnenja. Mislim, da to resnično izboljšuje izvorno besedilo. Želela bi spostaviti nekaj točk. Ne bom govorila samo o predlogih sprememb, govorila bom o treh točkah. Gre za predlog eh, spremembe 4, 11 in 12. Začela bom za predlogom spremembe 4 to je bil, bil prednek, um, predlog spremembe, ki sem ga predstavila že prej v zvezi z regijami, ki morda niso kritične, gre za države v razvoju, kjer uh, imamo misije, ne pa nujno veliko osebja. Eh, zato smo menili, da bi lahko delegirali lastno administrativno osebje komisiji in eh, sedaj preučujemo, ali je možno, da ti zaprosijo tudi za vodjo delegacije iz druge države, da poda to vrstno odobritev. Če bi to bilo možno, potem ne bi bilo nujno, da to eh, delegacijo pošiljamo nazaj v komisijo. Še vedno čakam na odgovore, to je predlagala gospa Gresle. torej, da bi predvideli to dodatno možnost in da ne bi bilo potrebno vsega skupaj delegirati komisiji in da bi lahko na ta način tudi lažje zasledovali, kam gre do sredstva. Upam, da bom dobila odgovor do popovdneva. Potem imamo še predlog spremembe 11, gre za skrbniške sklade. Dobro bi bilo, da bi bili ti skladi uh, investicijske banke in pa, eh, da bi lahko z njimi upravljali tudi eh, vodje misij. Um, mislim, da lahko to rešimo s pomočjo kompromisa. Videli bomo, kako bo sprejet ta predlog spremembe v odboru za proračun. Gre za člen 55. Potem pa predlog spremembe 12 gre za neposredno proračunsko podporo. V zvezi s tem sem imela dobro razpravo s predstavniki Evropske ljudske stranke. Oni imajo pomisleke v zvezi z tretjim odstavkom, gre za nadzor na civilno družbo civil society monitoring in sama se strinjam z ustnim predlogom spremembe, da bi spustili besedo monitoring in da bi se vse skupaj končalo pri civil society to increase transparency and public access to information. To bi bil ustni predlog spremembe, ki bi črtal besedo monitoring. Upam, da bo to um, odpravilo vse pomisleke z vezi s tem predlogom spremembe. Vse druge predloge spremembe lahko sprejmem, lahko podprem. Imam pa predlog v zvezi z predlogom spremembe skupine ALDE. Gre za ukrepe v zvezi s preglednostjo. Ne samo za tiste, ki dejansko dobijo sredstva, ampak gre tudi za to, kaj s temi, kako ta sredstva uporabijo predlog spremembe pravi, da bi to veljalo samo za eh, proračun zun, eh, za zunanje zadeve, torej gre za naslov 4. Eh, ta, to besedo heading 4 bi izpustila, kajti zdi se mi preveč specifično, mislim, da bi vse skupaj moralo biti obeseden, da bi obeseditev morala biti bolj splošna. Če bi izpustili to besedo, bi bil predlog spremembe spremljiv. No, ko bom vedela kaj več o tem, ali je, to, ali je ta sprememba možna, potem, eh, če je sprememba možna, potem bom z veseljem sprejela ta predlog spremembe. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo poročevalcu v senci. Gospod Neinski. Gospa Neinski. Se pravi, čujem. Hvala lepa. Naj najprej izrazim svoje zadovoljstvo. Vesela sem, da smo uspešno pripravili osnutek mnenja o tako pomembnem poročilu. To predstavlja več prožnosti, ko gre za upravljanje z proračunom Evropske unije in pa gre za boljše upravljanje z evropskim denarjem. Vendar pa obstaja ta dve sporni točki. Najprej uh, upravljanje z na novo ustavljenimi skrbniškimi skladi in pa delegacija Eh, administrativnega proračuna misiji Evropske službe za zunanje delovanje komisiji. Kako sem že omenila pri razpravi prejšnji teden, menim, da bi skrbniški skladi morali biti upravljeni samo skozi komisijo. Eh, to je nov mehanizem in parlament mora nadzirati njegovo uporabo. To je možno tudi pri podeljevanju razrešnice za proračun komisije. Kot parlament nimamo enakega nadzora nad Evropsko investicijsko banko in pa njenimi skladi. Poleg tega mislim, da je nespremljivo, da bi administrativni proračun teh delegacij um, vrnili v komisijo. Na ta način bi lahko izgubili nadzor nad uh, upravljanjem z proračuni delegacije in s tem bi uh, ustvarjali še več eh, nereda, kot bi ga želeli rešiti. Evropska unija ne bo imela močne službe za zunanje delovanje, če bomo omogočili, da se del odgovornosti prenese na eh, neko drugo institucijo. To je vse, kar sem želela povedati v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa za vašo pozornost. Ne, Altri interventi? No, non mi risulta. Qui... Hvala. Želi še kdo drug besedo? Ne. Zahvaljujem se obema govornicama, s tem smo opravili to točko na dnevnem redu. Sedaj pa sledi poročilo kolega Saroš Volskija, predsednika delegacije za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO, vendar pa kolega trenutno ni v dvorani, tako da bomo to točko zaenkrat prestavili na kasnejši čas. Verjetno bo prišel čez deset minut. No anyway. Ja, moramo ga počakati, druge možnosti ni. Bene, il relatore è arrivato. Tako zdaj, sedaj z nami poročevalec. Zdi se še posebej pripravljen za to. kakor vsako leto, je od 27. do 30. maja potekal, eh, potekala parlamentarna skupščina NATO, tokrat v Bolgariji, v Varni. 250 delegatov in poslancev se je udeležilo te parlamentarne skupščine iz eh, partnerskih držav in pa iz zaveznic Evropsko unijo so predstavljale, je predstavljalo več delegacij. Delegacijo je sestavljalo pet članov, Caro Žvorski, Paška, Riera Madruel, Tenok in gospa Jeten Meki. Prisoten je bil tudi generalni sekretar NATO in zunani minister ter obramni minister Bolgarije. Obravnavanih je bilo pet tematskih sklopov in sicer arabska spomlad, protiraketni ščit, Afganistan, nova, nov obramni koncept NATO, strateški obramni koncept NATO in pa. Um, kibernetska obramba. Z nami je poročevalec Carus Volski in kar takoj mu dajem besedo. Prezidente. Hvala, gospod predsednik. Vi ste podali eh, dejstva, sam bom podal oceno. Torej, eh, naša delegacija je bila sestavljena iz eh, različnih odborov obramba, eh, znanost in tehnologija in drugi odbori. V političnem odboru je bilo razpravljeno o poročilih, gre za nov strateški koncept NATO, vse skupaj je bilo predstavljeno z perspektive Bolgarije, ehm, rast eh, Kitajske, situacija v Belorusi in v arabskem svetu in pa nedavni dogodki v Pakistanu ter njihov vpliv na Afganistan v odboru za varnost in obrambo je bilo v glavnem govora o sredstvih, um, o proračunskih omejitvah, s katerimi se soočajo države članice. Imeli smo tudi posebno poročilo o NATO in Evropski uniji, o tem je poročala gospa Amelin. NATO-vi ukrepi v zvezi z novim strateškim konceptom in pa Evropska unija kot um, operacijski partner. Um, autorica je pozvala, da se odpravi vse ovire sodelovanju NATO in pa Evropske unije in da obe instituciji delujeta v korist druga druge. Omenila je nove možnosti Lizbonske pogodbe in pa probleme, s katerimi se sooča Evropska unija pri prenosu leteh v politične vizije in pa Eh, prakso. Potem je opozorila na, vojaš, na vojaške primankljaje na ravni Evropske unije in pa govorila je o finančni krizi in njenem plivu. Porževalka je posebej omenila okvir iz leta 2010 eh, iz Genta in pa um, franko-britansko sodelovanje iz novembra. V glavnem je bila kritična do Evropske unije. parlamentarna skupščina je gostila tudi generalnega sekretarja Rasmusena in pa bolgarskega zunanjega in obramnega ministra ter uh, vodje NATO-vih operacij v Libiji. Z vidika prejšnjih eh, parlamentarnih skupščin eh, Riga, Edinburg, Varna, Varšava. Uh, um, Če primerjam ta vrh z drugimi, sem precej pesimističen. Najprej je bilo pomankanje interesa, potem se je zvišal, potem uh, je o tem govorila tudi Madeline Albright in njena skupina. Obravnava odnosa med EU in pa NATO na zadnji parlamentarni skuščini mm, bi označil kot uh, nekaj. Uh, nekoliko nespoštljivega do Evropske unije. So, omenjene so bile tudi operacije NATO v Libiji. V glavnem so operacije v Libiji podprte strani NATO. Uh, eh, veljajo pa nekatere posebne določbe, gre za zaščito državljanov Libije in pa časovno omejitev eh, ukrepov v Libiji. Ko je šlo za, eh, protiraketni ščit, smo razpravljali tudi o salovanju z Rusijo na tem področju, v primeru, če Turčije ne bi zanimalo biti del te strukture, bi lahko Bolgarija namestila drugi radar. Um, gre za dva, torej lahko bi se zgodilo tudi, da bi bila usporedno izgrajena dva sistema, ruski in pa NATO. V prihodnih mesecih in letih bomo še razpravljali o tem z Rusijo. To so glavni zaključki v zvezi s protjom raketnim ščitom, v zvezi z Afganistanom. Je bilo povedano, koliko je prisotnih vojakov na, na afganistanskih tleh, koliko je bilo žrtev zaradi smrti Bin Ladna. Eh, so nekateri pozvali k temu, da se NATO vesile vrnejo iz Afganistana in eh, izražen, izražena je bila tudi kritika zaradi civilnih smrti pri zračnih napadih na Afganistan. Ehm, vse vojaške sile naj bi postopoma umaknili iz Afganistana do leta 2014. V zvezi z NATO-ovim novim strateškim konceptom je bil izpostavljen ravnovesje, ki ga opisuje Vašingtonska pogodba v členu 5. In pa govora je bilo tudi o kibernetski varnosti in pa terorizmu. Eh, Bolgarija je izrazila pomislek eh, in povedala, da bi bilo potrebno okrepiti peti člen tudi za države vzhodne dimenzije in ne samo za, bal za balske države uh, kibernetični napadi, tudi ti so zelo aktualni od napadov leta 2017 na Estonijo. Uh, potrebno je izmenjavati informacije med posameznimi državami in potrebno je dodatno delo na tem področju. Torej, kako sem povedal, um, odnosi med Evropsko unijo in pa NATO niso bili visoko na dnevnem redu in uh, zdelo se je, da je Evropska unija nekoliko nemočna, um, da je izpadla nemočna, ko je šlo za ukrepe v Libiji, v Libiji za operacije v Libiji. Vseeno so naši poslanci aktivno sodelovali v vseh razpravah, v vseh odborih. Sestal sem se z predsednikom parlamentarne skupščine, gospodom Lambercom. On je govoril o tem, da je potrebno izboljšati odnose med parlamentarno skupščino NATO in pa parlamentom. Povabil sem ga na srečanje v Bruslu po poletnem premoru in on je sprejel to vabilo. Bomo pa videli, kako bomo vse skupaj izpeljali. Potrebno je okrepiti odnose med parlamentarno skupščino NATO in pa Evropskim parlamentom. Um, govoril sem tudi o tem, da bi moral Evropski parlament postati bolj viden v teh strukturah. Zato bo naša delegacija sodelovala tudi na 57. parlamentarni skupščini oktobra v Bukarešti in morda bomo takrat lahko podali nekaj novih pogledov in pa predlogov. Polski, redaktore, Čišono. Hvala lepa, poročevalcu Sarosu Volskemu. Želi kdo spregovoriti v zvezi s tem, gospod Brok. Fodicna kolega. Gospod predsedujoči, spoštovani kolega Saruse Volski, imam še nekaj dodatnih eh, vprašanj. Zanima me, ali je bilo govora o vprašanju sodelovanja med NATO in pa um, Evropske unije in eh, kaj je bilo povedanega v povezavi z vetom Turčije tudi ko gre za operacije v Afganistanu, NATO-ve operacije ne morejo polnopravno delovati, kajti Turčija z vetom blokira NATO in zato ni možno spostaviti takšno sodelovanje. Zato me zanima, ali ste razpravljali tudi o tem, tako da lahko odpravimo te neugodne razmere za naše vojake. In pa potem še, ali je bilo govora o protiobramnem ščitu, eh, protiraketnem ščitu, prostite. Češka republika je izstopila iz eh, tega načrta, tako se je odločil eh, minister Vonrad. Ni bilo dovolj zavez z ameriške strani, ko gre za vzpostavitev sistema v Češki republiki. Zanima me, kaj je bilo povedanega o tem potem tudi o tem, ali bi. Ali ste razpravljali tudi o vrhu NATO-Rusija, če ste govorili o tem, kako, kaj je bilo tam um, ugotovljenega. Parlamentarna skupščina je dober panel za to, kajti tam so prisotne vse odeležene strani. Hvala, kolega Tenok. Nessun altro intervento? Govorimo o parlamentarni skupščini NATO. Ja. Ne slišimo poslanca, ker nima prižganega mikrofona. Dobro, bom povedal nekaj besed. A govorimo o varni? E, torej, sam sem bil prisoten kot prvi podpredsednik delegacije, sprejema sem našega predsednika delegacije in druge. Ti dnevi so bili zelo zanimivi. Nisem bil posebno zadovoljen z pristopom kolegov iz nacionalnih parlamentov. Delo, bolj smo bili aktivni v razpravah eh, in pri delu kot pa kolege iz nacionalnih parlamentov. Mi smo prispevali k vsem eh, vidikom razprav, eh, ampak še vedno gre za neko zamero z njihove strani, ko gre za našo prisotnost. To je pač tako. Govorili smo o Afganistanu, o Libiji. Govorili smo o tveganju podvojevanja Um, delovanja Afriške unije v Somaliji, uh, tudi ko gre za misijo Atalanta. Razpravljali smo o vseh teh področjih. Del zasedanja je bil posvečen sodelovanju med EU in NATO in parla vloga parlamenta sploh ni bila omenjena pri tem. To je obžalovanja vredno. Vendar pa moramo, bomo morali še naprej to pač požreti, še, še naprej eh, tam pojavljati in uh, našim delegatom iz nacionalnih parlamentov jasno uh, pokazati, da mislimo resno. Kolega Landsbergis. Hvala, gospod predsedujoči. Glavni problem v Varni je bil naslednji. Morda bi lahko sedaj spregovorili o tem problemu. Ko že govorimo o problemih NATO, moram povedati, da je glavni problem vedno večjo nezaupanje med eh, članicami Evropske unije, ki so tudi članice NATO, vsaj nekaterimi izmed njih, in pa uh, Združenimi državami Amerike, Um, to je bilo razvidno iz pripomp gospoda Gatesa. Povedal je, da primankuje sredstev za um, namene obrambe in pa varnosti. Pa še nekaj. Ame, um, evropski partnerji so razočarani zaradi um, odnosa med, Evropsk, med uh, ZDA in pa Rusijo, ko gre za protiraketni ščit. Sedaj imamo veliko časa in bi lahko govorili o glavnem problemu. Ne samo o tem, uh, kaj smo počeli v varni. Kolega Lizek, prezo, prego.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 drugič tudi v kontekstu težen Gruzije, da bi postala članica NATO. In drugo vprašanje. Ali je prišlo do kakršnih koli razprav o nevarni militarizaciji Gorskega Karabaha? In potem še tretja pripomba, če mi dovolite, morda zahteva, prošnja, če bi bil predsednik namreč tutaj, bi bilo morda dobro povezati ta sestanek tudi s sestankom našega odbora. Hvala lepa. Nessuna altra richiesta? Il eh, relatore vuole aggiungere qualche considerazione? Gospod Sarišovski, želite kaj dodati? Morda zaključiti? Elmar, bro. Naj odgovorim Elmarju vidim, da je zaposlen s Frančisko Brantner. <laughs> ne potrebujete mojih odgovorov? Prav. Kar se Berlina Plus tiče, ni bilo rečeno nič novega. Kako zadovoljiti Turčijo glede ob obravnave strani naše vojaške agencije, torej nič novega ni bilo vse skupaj še vedno slepi ulici. Naj podam enako pripombo, kot sem jo dal pred tremi leti, ko sem bil v Edinburgu na prvi skupščini. Bili smo na isti ravni kot delegacija Irana. Majid, mislim, da je bil. Tako nas obravnavajo, približno. Tako da tajno pasko in jaz sam, pa Madurelj, smo poskušali biti zelo dejavni. Vendar pa, če smo bili, ker smo bili obravnavni tako, ker je protokola, potem nismo želeli spregovoriti, nismo torej bili na enaki ravni kot naprimer eh, Rasmussen in ostali. Imajo pač eh, tak vrstni red, delegacije, Skrb temu pa smo bili seveda zelo aktivni, ne glede na to, da nas je bilo malo. Težava je v tem, da naši kolegi iz nacionalnih parlamentov, ki so v tej skupščini, živijo v drugem svetu. Imajo člane, ki se ukvarjajo z NATO in pa člane, ki se ukvarjajo z EU in to sta dva različna svetova. Tako da smo imeli celo pomankanje razumevanja iz nacionalnih parlamentov. In mislim, da je edini pravi odgovor in tukaj govorimo o zelo pomembni resoluciji Elmara Broka, Galterija o nacionalnih parlamentih. Ne spomnim se točno naslova eh, nacionalnih parlamentih in EU, kako združiti obe ravni, nekaj takšnega. Torej, slabost NATO-ve parlamentarne skupščine je ta, da kar se vpliva tiče, je ta ničen dekorativen. Kar se razprav tiče, so zelo zanimive, kaj ti resnično tam sedijo strokovnjaki na področju varnosti in obrambe, vendar pa to dominira nacionalni, razpravo dominira nacionalni vidik. Mi pa želimo seveda biti nadnacionalni, želimo povezati obe ravni, evropsko in nacionalno. To je ta resolucija Broka Engleterja in še tretjega. Torej, želimo izkoristiti potencial parlamentarne dimenzije glede obrambe in varnosti v tej skupščini. Vendar pa tega skupščina zaenkrat še nima. Istočasno pa želim izpostaviti, da je parlamentarna skupščina NATO, pa tudi poveljniki in osebje NATO, da menijo, da je EU dopolnilo temu, kar počnejo kot nekdo, ki prispeva, kot eh, partner, ki prisluhne. Torej obstaja zelo velik razkorak med obima organizacijama. Kar se tiče predsednika Landsbergiska, seveda to je popolnoma drug svet. Vendar pa sprašuje se o ameriških ukrepih in obstoju NATO kot takega to seveda kaže, kako pomembno je spostaviti evropski stebr, to je CSDP, ESDP. In to tudi kaže, zakaj smo tako šipki, ko skušamo to storiti. Kar se številk tiče, veste, da smo pred 20 leti prispeli 50 odstotkov k NATO. Sedaj je samo 25. Američani, evropejce obravnavajo kot ne vem, kako bi to izrazil, da ne bi koga užalil. Torej, smo nekakšni zajedavci in nas zelo na lahko jemljajo. Kajti imamo zelo veliko evropskih partnerjev, ki naprimer sploh ne želijo sodelovati, nimajo niti nabojev in morajo američani posredovati. Tako da razmere mislim, da so resne. Kontekst manjka. Morda smo tudi mi krivi kot smo lahko videli pri operacijah v Libiji, zaradi nižene proračuna in zaradi zanemarjanja naših lastnih interesov, kot je Gates eh, pravilno povedal, kar lahko storimo kot parlament, je to, da delujemo prek nacionalnih parlamentov, da bi ta pristop postal bolj vseevropski in da bi bil manj dominiran z nacionalnimi interesi. Veliko nacionalnih govornikov je samo ponavljalo trivijalne stvari, nepomembne stvari. Gospod Lisek, moram vas razočarati. V mojem odgovoru Gruzija sploh ni bila na dnevnem redu. Zdi se, da kljub eh, začetnem odzivu sveta NATO, spomnite se avgusta po invaziji, ko smo se sestali, ko smo imeli tudi izredni sestanek našega odbora, In kljub vsem tem reakcijam se zdi, da so vsi sprejeli razmere in da v duhu dobrih odnosov z Rusijo tega ne postavljajo pod vprašanje. Torej, sploh to ni bilo zastavljeno, to vprašanje. Torej, Gruzija ni bila na dnevnem redu in moje lastno sporočilo, ki sem ga želel posredovati, pogovarjih in v mojem sporočilu je bilo, da je dopolnjevanje med NATO in EU v Afganistanu nekaj, kar ni delovalo. Spomnite se nemškega generala, ki se je potesno vrnil iz Afganistana. Naš prispevek je bil zelo majhen, NATO tega ni cenil in tako dalje. Libija pa je naslednja ali zadnja priložnost, da dokažemo, da lahko NATO in EU sodelujete in da lahko obstaja sinergija med njima to je bilo sporočilo. Vendar pa dejansko stanje je kontradiktorno temu. NATO to ne zanima, EU pa ni sposobna. Tako da so razmere zelo resne, kar se varnosti tiče. Imamo enake države, ki jih predstavlja različni ljudje in govorijo z različnimi glasovi. Mislim, da in spet se vračam na resolucijo Broka Valterja, le za misel o ustvarjanju določene ravni med nacionalnim in evropskim parlamentom glede varnosti in obambe, nekaj, kar bi lahko pripomoglo k nadaljemu razvoju. Imeli bi skupne smernice glede politike, glede obrambe in varnosti, kajti, če nas prehitevajo dogodki in so nas prehiteli pri gospodarski krizi, smo, in zato smo pozabili na varnost in obrambo. Če ne bomo sposobni poslati 20-30 tisoč vojakov, to je bilo sporočilo Geca, imamo pa dvomiljonsko vojsko, evropejci, potem to pomeni, da se ne moremo braniti, če bi prišlo do kakršnega koli konflikta. In to je grozljiva resnica NATO. To, ta parlamentarna skupščina je bil izgovor za to, da smo dobili te opozorilne znake. Vendar pa odbor, vključujoč sede, bi morali pripraviti temeljno prenovo obrambe, obrambnega in varnostnega vidika. Na papirju je seveda vse dobro zapisano, nekateri pa pravijo, da CSFP ne spoh ne deluje. In imamo potem tudi določene druge instrumente, ki spoh ne delujejo. Potem imamo visoko predstavnico, ki seveda obstaja, vendar pa tudi ima precej zamude, kar se odziva na dogodke tiče. Kar pričakujejo državljani od EU in NATO je zagotavljanje varnosti. Če se bo izkazalo, da upam, da se to nikoli ne bo zgodilo, da v nujnih razmerah ne bomo sposobni ukrepati, tako kot nismo sposobni ukrepati v Romoču, potem bo to konec te konstrukcije. Mm, se upravičujem, da sem bil tako pesimističen. Kolega Tanok, prosim. Tanok. Um, se upravičujem, predsedoči. Koliko sem zbral misli? O nečem sem želel spregovoriti, sedaj, ko sem se spomnil, kaj je to bilo. Strinjam se z Jackom, carjem Šolskim, veliko se govori o vlogi EU in dopolnilnosti, vendar pa v realnosti je vse skupaj precej negativno. Prej sem razpravljal o Afganistanu in EUPOL je bil kritiziran. In to kritiko je izrekel estonski poslanec. Vendar pa mislim, da bi moral povedati, da Britanci, to ni presenetljivo, da so nekateri britanski kolegi najbolj sovražni glede udeležbe poslancev. Gospod Pasko je bil tudi z nami in je poročal, vendar pa v socialistični skupini imajo torej sestanke po politični skupine, je prišlo do velikega napada glede uloge evropskih poslancev, glede parlamentarnega nadzora. Um, višji politik laboristov je to storil. Običajno zelo razumen, to, kar pa je bil zelo odločen gospod Pasko, je bil zelo odločen glede obrambe Evropskega parlamenta, glede CSFP. CS, skupne zunanje in varnostne politike. Moram reči, da resnico Britanci vodijo to gonjo proti evropskim poslancem in to se vrača na to, kar ste vključeni, gospod Brock in Duff. Gre za nadomestek eh, parlamentarne skupščine NATO in kakšno formulo bi lahko izumili, organ, ki bi nadomestil to. Poklepetal sem tudi z Richardom Otterbejem iz britanskega parlamenta in tudi tam se zauzemajo za formalnih 10 odstotkov, ne 6 članov, torej 15, da bi bilo članov poslancev Evropskega parlamenta, torej 10 odstotkov. Želel bi si, da bi dosegli višjo številko, seveda bo šlo za kompromis, vendar pa to je seveda med parlamentom in poročevalcem, kdorkoli že to bo, kako bo to delovalo. Moramo pa to zaključiti. Dokler tega ne bomo, bomo seveda v slepi ulici. Uh, Gospod Pasko pa je branil nas, evropske poslance, zelo dobro v socialistični skupini, to moram reči. 20. Hvala lepa, še kdo? Okay. Osnutek resolucije o izvajanju čena 9 in 10 eh, prve priloge Lizbonske pokotbe glede SZVP in EVOPA. Na zadnjem sestanku smo se odločili, da bomo pripravili predlog za resolucijo, ki bo povzela naše stališče. Sedaj moramo sodelovati z nacionalnimi parlamenti pri nadzorovanju SZVP in EVOPA. Tukaj smo dobili jasen mandat. Naj na kratko pojasnimo zadnje. Izvor razprave glede nadzora, parlamentarnega nadzora SZVP, je prva priloga Lizbonske pogodbe. Ta govori o vlogi nacionalnih parlamentov. Deseti člen tega, te priloge predvideva možnost, da bomo organizirali sestanke z našimi nacionalnimi sodelavci, da se pogovarjamo o SZVP in Evropi. In naše stališče je bilo dosledno tako, da bi vsako medparlamentarno sodelovanje tudi na tem področju moralo biti tako, da je dosežen dogovor z nami. To je tudi v 9. členu prve priloge. Na področju SZVP in EVOP pa pogodba daje jasno vlogo pri nadzoru teh politik torej je naša navzočnost v kakršnikoli obliki medparlamentarnega zasedanja, ki se ukvarja s temi vprašanji, nekaj, kar mora biti dogovoreno v skladu z institucionalno vlogo, ki jo igramo. Naši pogajalci na, pri tem vprašanju, Brok, Valtieri in Daf, so pripravili besedilo, ki je bilo razdeljeno včeraj. Na voljo pa je samo v angleščini besedilo temelji na prejšnjih besedilih, ki ga je sprejel ta odbor, tudi poročilo gospoda Albertina in Gualterja, o katerem smo nedavno glasovali. Če se lahko strinjamo o glasovanju o tem besedilu danes popodne, bo sta predsednik in Gualterji to vložila na plenarno zasedanje in potem. Če se bo konferenca predsednika odločila, da to vključi na dnevni red, bo to na dnevnem redu. Sedaj pa dajem besedo tistim, ki so oblikovali to besedilo. Začenjamo z razpravo. Najprej Brok, prosim. Hvala lepa, predsedojoči. Samo ena pripomba k temu, kar ste dejali. Ne bom vsega ponavljal. Ljudjeti moramo, da prihaja do precej razkorakov med nacionalnim in evropskim parlamentom pri tem vprašanju. V nacionalnih parlamentih pa tudi obstaja razprava med zunanjimi politiki in politiki na Evropske unije. Kosak. Kozak lahko govori o vsem, vendar pa v bistvu gre za sodelovanje nacionalnih parlamentov, kjer je vključen seveda tudi Evropski parlament. Pri tej medparlamentarni skupščini gre za deveti člen in tu je jasno navedeno, to je v točki štiri. Prvi odstavek, da gre za skupno stališče za sodelovanje med nacionalnimi in evropskim parlamentom. To vključuje, kot smo vedno dejali, tudi določen minimum odeležbe Evropskega parlamenta. Ne gre za to, da smo ena od 28 delegacij. Sodelovanje pri delenih pristojnostih mora biti zagotovljeno in to mora biti potem zagotovljeno tudi pri dnevnem redu in pri sodelovanju s sekretariatom ne moramo biti samo dodatek kot pri kosaku. Mislim, da moramo jasno povedati, da smo z Lizbonsko pogodbo z izjavo odgovornosti in visoke predstavnici in z našimi proračunskimi pooblastili, da imamo določene možnosti za vpliv in da je to potrebno zagotoviti politično in proračunsko. To je po eni strani, kar se vojaškega področja tiče, pa seveda se je to nacionalne pristojnosti. In tukaj pa imamo seveda dogodek, ki je medparlamentarni. Gre za to, da bi vsak nacionalni parlament seveda moral spoštovati svoje pravice glede svojih vlad, ima tudi jasne pristojnosti, tudi kar se ostalih možnosti tiče. Imamo kar precej nacionalnih parlamentov, ki ne razumejo točno to, kar je v pogodbi. In to predstavlja težave za nas. Na zadnji konferenci predsednikov parlamentov, trojke in Evropskega parlamenta, nismo dosegli dogovora. Zato se mi zdi pomembno, da imamo jasen pogajalski mandat. In to bo možno le sklepom parlamenta, kajti gre za trajno temeljno vprašanje sodelovanja med nacionalnimi in Evropskim parlamentom. In zato vas prosim, da sprejmemo naše stališče. Gre za to, da bi za naslednjega pol leta, pa tudi za čas potem, pri tem vprašanju pod polskim predsedstvom dosegli napredek. Da bi našim polskim prijateljem v Sejmu in v Senatu povedali in jih prosili, da naj pripravijo kompromis med nacionalnim in evropskim parlamentom. In zato se mi zdi pomembno, da to dosežemo, da ne bo nesporazumov, da imamo sprejeto naše stališče. Zato prosim, kolege, da se dogovorimo o tem v našem odboru in da spremenimo ustrezen sklep, kot ste pravilno dejali. Je to tudi dokument o Volteri Brok, ki smo ga pripravili. Tako neko krajše stališče, ki bi ga sprejeli, pa bi bilo zelo dobro. Hvala lepa. Mr. Gualtieri je absent, so uh, eh, Mr. Duff, you have the floor. Ter je ni, gospod Duff. Hvala lepa, predsedoči. Hvaležen sem odboru, da je vključil to na dnevni red in da je podprl naše mnenje. da moramo na odločen, oljuden način zagotoviti, da bo spoštovano stališče Evropskega parlamenta. Tudi sistematično se mora to dogajati prejšnjih razpravah o NATO se je pokazalo, da to ni samo težava Kosaka. To gre dlje. Morda tudi prek različnih politik nacionalnih parlamentov. Ne cenijo nas in ne zaupajo nam. Mislim, da je pomembno, da se spoštuje naše strešče. Ne zato, ker je naše strešče tako dragoceno in ker tako cenimo to prilogo. Ne, gre za to, da nas skrbi kakovost s, z, v, p in evop. Evropski parlament lahko pomaga svetu pri pripravi skupnih politik. Rešitev, ki jo predlaga Kosak, ne bo delovala. In sicer zato, ker izključuje strokovnjake na področju zonanje in obramne politike iz nacionalnih parlamentov. Gotovo pa je, da ta rešitev ne bo dobra za nas. Pomembno je, da ugotovimo, da ni dogovora med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Prav tako je pomembno, da vzpodbudimo konferenco predsednikov in Kosak da nadaljujeta s tem, da bi poskušali doseči dogovor med nacionalnim in evropskim parlamentom. Vem, da bi predsednik Buzek cenil jasno usmeritev z naše strani, iz našega odbora, pa tudi jasno smo imeli to plenarnega zasedanja. Gospod Buzek je oseba, ki bo zelo pomembna tudi. Je že sedaj pa seveda pod polskim predsedstvom in to ne bodo enostavno pogajanja za njim. Tako da upam, da bo odbor danes popolne to sprejel in da se bo konferenca predsednikov strinjala, da doda to točko na dnevni red kot, posebno, kot točko posebnega pomena. Na našem plenarnem zasedanju bi morali to obravnavati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Tajnok. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nekoliko sem to že nakazal prej. Vem, da je pomembna točka za nacionalne parlamente, še prav posebno za francoski in britanski, ta, da ostajajo pri tem, da bi imeli samo eno delegacijo, kot uh, imajo druge nacionalne delegacije, naprimer Jan šest poslancev. To je nekaj, kar sem predsedniku za zonanje zadeve v britanskem parlamentu, ki je zelo razumen človek, tudi povedal. Ni sovražen do Evropskega parlamenta, vendar pa seveda mora poštevati britanski parlament. Dejal sem, da šest poslancev, evropskih poslancev, ni spremljivo za parlament in za naš odbor. Potem pa deset odstotkov, kaj pa ta številka? Potem sem se pogovarjala, če bi bilo približno 150 članov in bi mi imeli 15 poslancev, to bi on lahko sprejel in dejal sem, da bi tukaj to morda lahko moja skupina sprejela. če bi nas bilo šest, potem britanski konzervativci ne bi sploh bili zastopani in bi torej tudi sam zanikal možnost konzervativcem, da sodelujejo. Tako da je pripravljeno na pogajanje. Najprej sem pripravil številko, ki je bila nekoliko višja. Vzel sem vse člane nacionalnih držav, 7300, približno 27 držav. In potem sem to, oprostite, 7700 pravi govornik. Govornik se je zmedel številkami, torej kakorkoli že prišel na 13 odstotkov. Če bi torej se lahko dogovorili za število približno 20 evropskih poslancev, in da bi potem imeli klauzulo, ki bi jo letno tudi revidirali, bi to zadovoljilo moje sodelavce. Sedaj smo v slepi ulici, če bomo imeli nerealistično visoko številko za poslance, 30, 40, 50, to bi si, tega bi si želel gospod Dav. Se bojim in mislim, da to potrjuje tudi najdavzne izkušnje, da potem naših kolegov ne bi bilo. Na zadnjih sestankih z nacionalnim parlamentom sem bil ene redkih, ki smo bili. Šest, pet, šest nas je bilo. Imeli smo zelo veliko praznih sedežev in to je smešno. Tako da mislim, da moramo biti realistični. Ne moremo sprejeti tako nerealistične formule, kot jo predlagata Dafin Brok. Če bi torej bili bolj realistični, mislim, da bi tako dosegli napredek. Vem pa tudi, Richard mi je povedal, da naj ne bi bil Evropski parlament tisti, ki bi nudil sekretarjat in eh, pomoč za sestanke. To bi bilo preveč evropeizacije. Zato si želijo, da bi to bilo v domeni nacionalnih parlamentov po rotirajočem predsedstvu ali, po, ali na podlagi ad hoc, katerikoli parlament bi pač imel prostore na voljo za zasedanja. Mislim, da bi lahko dosegli tudi kompromis pri tem. Ne zdi se mi tako pomembno, da bi to bilo tukaj. Morda bi bili tudi evropski poslanci bolj zadovoljni, če bi bili kje v kakšnem nacionalnem parlamentu. Zanimajo pa me seveda številke Broka in Dafa. Če pa se bomo preveč obveseli na številke, ne bomo prišli nikamor. Hvala lepa. The, Mr. Hvala lepa. Še gospod Sarjošvorski, prosim. Hvala lepa zaradi posebnega značaja SZVP, skupna znanja in varnostna politika in EVOP, imamo dve kratici, potrebujemo obe parlamentarne ravni, kot smo se že pogovarjali. Glavno vprašanje ni koliko, kot je nakazal Charles in smo razpravili tam več kdo kdo bi prišel iz nacionalnih parlamentov in odkot. Ne bi želel ponavljati tega, kar sem že povedal. Imamo dva svetova varnostne in zunanje politike. Eno je NATO, poslanci NATO, drugo pa so poslanci Evropskega parlamenta. Kosak je zelo slab organ za razpravo o teh vprašanjih, kaj ti. Tisti, ki so tam, ne, ne razumejo narave težav. COFAC, zakaj ne COFAC, gre za konferenco predsednikov zananih odborov. In tudi bil sem nazoč na enem takih zasedanj. Moje izkušnje so take, da je COFAC, ki je karakterističen za nacionalne parlamente, tak, da skuša odkrivati toplo vodo. Spominjam se bolgarskega poslanca. Salman Pasi je začel razpravo z veliko dobre volje in je izumljal neke nove parlamente. Želeli so imeti skupne misije, skupne opazovalne misije in ustvarjati nekaj novega, čeprav je to že obstajalo. Tako da bi bilo pomembno ne samo koliko, temveč kdo, tisti, ki bi prihajali na ta zasedanja, da parlamenti bi morali zagotavljati sekretarjat. Tukaj se ne strinjam s pomislekom Charlesa Tajnoka. Pomembno je, odkot bodo prišli iz različnih sektorjev nacionalnih parlamentov in seveda mora imeti dvojno funkcijo na določen način. Varnostna obramna politika glede NATO, EU in nasplošno. Ne gre samo za sektarjance, ki ignorirajo drugo plat medalje. Težko je doseči dogovor. Zakaj? Zato, ker smo v zelo žalostnih razmerah, ko nacionalni parlamenti preveč izpostavljajo svoje korporistične, egoistične interese in nimajo vizije, kako nujno potrebujemo uporabilnost. Ne bo nam uspelo tega doseči, če ne bomo združili nacionalne in evropske ravni. Tako da moramo pozabiti na občutljive točke parlamenta našega in nacionalnih in uh, iti prek tega. Torej, kofak se v tem poročilu ne pojavlja. Če se lahko s kom pogovarjate in skušate jih še vzgajati, so to tisti, ki so v kofaku. če bi se odločal, kdo bi naj prišel na sestanke med EU in nacionalnimi parlamenti, bi bili to ljudje iz eh, delegacij z NATO, iz eh, obramnih delegacij, varnostnih in celo razmere bi bilo morda potrebno določiti, da ne bi torej prekoračili njihovih občutljivih točk in pristojnosti. Vendar pa to morajo biti strokovnjaki, ki se resnično spoznajo na varnostno obramno vprašanje. In to gotovo ni kosak in tudi ne samo zunanja politika. Res pa je tudi, da bi to moralo vključevati predstavnike strokovnjake NATO. Pa seveda poznajo tudi EU. Pa tudi tisti, seveda, ki vedo, da imamo SZVP in EVOP, pa potem ne sledijo realnostim. Bradner e Huntis. Gospa Brandner, um, I... hvala lepa. Če se na kratko bi rada povedala, da podpiramo pristop gospoda Gualterja in gospoda Broka. Seveda smo o tem razpravljali z našimi nacionalnimi poslanci in večina jih tudi to podpira. Zlasti se strinjamo za drugim odstavkom. Torej, mislim, da je to odličen odstavek. Želela sem samo izraziti našo podporo in bila sem kratka. Hvala. Kolega Huntis. Prego. Kolega Huntis. Hvala, kirje projedre. Agati sinadelfi, adikatisto, ti sinadelfo, ti kirja Losing, Jopija. Spoštovane gospe in gospode, predstavljam gospo Lösing, ki se ni mogla deležiti tega srečanja danes. Gospe in gospodje, želel bi povedati sledeče. Ta parlamentarna skupščina Tukaj gre za sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. In ob tem se moramo zavedati pomembne stvari. Ohranjati in okrepiti moramo ulogo nacionalnih parlamentov. Zakaj to pravim? Ko gre za zunanje zadeve in pa za obramno politiko, to je še vedno svetinja a, v pristojnosti držav članic. In In nekatere razlike, nekatere nijanse, nekateri različni vidiki med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti še vedno niso posem jasne. To imamo evropski semester in nacionalni parlamenti ne morajo tukaj eh, odigrati svoje popolne vloge. Pri stvarih, ki pa se nam zdijo pomembne, če se takega ne bi smeli dopuščati. Če si pogledamo protokol eh, Evrop Lizbonske pogodbe, tukaj sta člen 99, Evropski parlament bi moral imeti nadzor nad eh, Evropsko, eh, nad CZVP in EVP. Eh, e in sicer bi to moralo veljati za nacionalne parlamente in za Evropski parlament, če bi bili izpolnjeni določeni pogoji. In to sem želel povdariti. Parlamentarna skupščina bi morala imeti pravno pravico, da zavrne ali pa sprejme kakršno koli delovanje SZVP ali EVP. In parlamentarna skupščina v skladu z desetim členom protokola, kar je tudi omenjeno v resoluciji, bi morala imeti pravico, da zahteva informacije in pa da pošle opazovalce na misije SZVP in pa EVOP. Rad bi povdaril dejstvo, kolegice in kolegi, da bi morali imeti parlamentarni nadzor Evropske službe za zunanje delovanje. Obžalujem, da je sedaj videti tako, kot da je to bolj izvajalska agencija za SZVP. Zahtevati bi morali poročila od Evropske službe za zunanje delovanje in parlamentarna skupščina bi morala imeti možnost, da sprejme zavezujočo resolucijo ne da posega v pravice nacionalnih parlamentov in pa poslancev. Rad bi sklenil, gospod predsedajoči, spoštovane gospe in gospodje. Mislim, da nam ne treba govoriti o nacionalnih parlamentih na negativen način. To, kar potrebujemo, je to, da ohranimo splošen nadzor. Sodelovanje ne bi smelo voditi k poslabšanju položaja nacionalnih parlamentov. Vprašanje pa je, kdo bo predstavljal nacionalne parlamente. No, tukaj ne gre za nacionalno reprezentacijo. To mora biti resnična reprezentacija o parlamentarni skupščini. Vse politične skupine bi morale biti predstavljene vseh evropskih družin, torej predstavniki nacionalnih parlamentov pa v resnici ne odražajo celotnega spektra vidikov, pogledov. To pa bi bilo bistveno, če bi želeli, da Evropski parlament in eh, nacionalni parlamenti odigrajo resnično vlogo. Hvala. Dobro, hvala lepa. Vidim, da se nihče drug ni javil k besedi. Ah, vendarle, Sarijo Ševolski, potem pa še gospod Taf in gospod Brok. Prima, prima Sarijo Ševolski. Najprej Sarjuš Volski. Kot sem že povdaril, raven govornikov nacionalnih parlamentov na ravni Kozaka se mi ne zdi pravilna podlaga za predlog. Mislim, da se ne smemo osredotočiti preveč na velikost. To je napačna pot kaj taj, to ne bo reprezentativno telo, ki bo glasovalo in sprejemalo odločitve. To pomeni, da če imamo tri iz Malte, da bi morali imeti potem desetkrat več predstavnikov iz Nemčije. Sedaj poskušamo prepričati Polski nacionalni parlament naj poda predlog o eh, času polskega predsedstva in sicer predlog, ki bi bil konferenca zonanih, odborov za zonanje zadeve, za obrambne zadeve in pa predstavnikov za zadeve NATO. Nekaj v tej smeri. Da bi povabili torej vse predstavnike nacionalnih parlamentov, ne glede na velikost. Recimo dva predsednika a, eh, odborov za. A, eh, a, eh, zunanje zadeve, za obramne zadeve in pa za delegacijo NATO. To lahko še prelagodimo. Nima pa smisla, da bi ustvarjali reprezentativno telo, ki bi se usmerjalo potem, kako mi delujemo ali pa kako eh, je bila sestavljena skupščina Zahodnoevropske unije. Tukaj bi bili predstavniki, ki bi predstavljali zunanje zadeve in pa obramno politiko. Nekaj v tej smeri. kot odbor za zunanje zadeve Evropskega parlamenta bi lahko sklicali takšno srečanje brez kakršnih koli formalnih postopkov. To bi bilo posvetovanje. Tukaj bi se potem posvetovali o tem, kako bi ravnali v prihodnosti. Če pa to pustimo v rokah predstavnikov nacionalnih parlamentov ali pa če to prepustimo Kozaku, to nas ne bo privedlo do skorajšnjih rezultatov predstavniki odborov za obramne zadeve, za zunanje zadeve in pa za eh, delegacije NATO čutijo praznino, ki bi jo lahko oni zapolnili in zavedajo se tudi, kako nujno je to. In mi kot odbor za zunanje zadeve imamo pravico in možnost, da organiziramo takšno srečanje in da razpravljamo s tistimi ljudmi, ki delujejo in razmišljajo na podoben način kot mi čeprav morda delujejo nekoliko različno, pa vendarle so občutljivi eh, na, za podobne zadeve in so enako usposobljeni in imajo tudi pristojnosti za obramne zunanje zadeve in pa za eh, področje NATO. Točka, ki je meni všeč v primerjavi oziroma za razliko od Franciske, ki nas je zapustila. Ona pravi, da ji je všeč druga točka. Zame je druga točka pravilna, ampak je trivijalna, torej da potrebujemo parlamentarno sodelovanje. Ključna je zame tretja točka. Obžalujemo to, da ni sporazuma na konferenci nacionalnih parlamentov in da tukaj nismo dosegli nobenega preboja. Torej predlagam, da mi skličemo, skličemo takšno posvetovanje. Poskušal bom prepričati nacionalni parlament Polske, naj podpira ali pa predlaga nekaj takega, zato da bi izšli iz te slepe ulice in zato da bi lahko začeli znova ukrepati, kajti neukrepanja si v teh težkih časih ne moremo privoščiti. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo gospod Daf. Hvala. Sarjež Volski ima povsem prav. Ključni odstavek je tretji odstavek, kjer ugotovimo, da ni sporazuma In to je kritična točka, ki jo moramo storiti. Ob koncu Kozaka na Budim, v Budimpešti, tam je bila večina nacionalnih poslancev, je bil sprejet sklep, da je zadeva rešena in da je Kozep tisti, ki se bo specializiral na zonanje in obramno politiko in da se parlament s tem strinja. Ampak naj pojasnim, da to ni res. Mislim, da potrebujemo čas za to, da bi odpravili ignorantnost in pa neznanje, ki je prisotno v nacionalnih parlamentih glede uloge Evropskega parlamenta in pa glede narave skupne zunanje in varnostne politike. Mislim, da potrebujemo čas za to, da prilagodimo NATO. Gospod Van Rompuy in gospa Catherine Ashton pa morata dokazati, da se ZVP dejansko deluje in da lahko dejansko uresničuje in zastopa evropske interese na globalni ravni in sicer z dobrimi učinki. Do sedaj tega še nismo dokazali, ne moramo še reči, poglejte, to deluje. Kakršnakoli nova oblika medparlamentarnega sodelovanja na tem področju mora biti delno reprezentativna. Mislim, da a, mora odražati geografijo in pa pluralizem Evropske unije. Toda strinjam se z Jacekom, da mora omogočati tudi izražanje strokovnega znanja tukaj. In da to velja tako za Evropski parlament in za nacionalne parlamente. Kozak se je odločil, da bo odpravil kofak. Tukaj se gre za predsednike obramnih odborov. Torej, nase prelaga odločitve, ne da bi se dovolj posvetoval. v nacionalnih parlamentih. Torej, To pa bo otežilo konstruktivna pogajanja o tem. Toda to moramo spodbujati, kolikor se le da. Mislim, da ta resolucija stori ravno to. Čas od Tanego pa bi dejal, da britansko ustrajanje pri tem da se ne bodo srečevali znotraj Evropskega parlamenta, je povsem absurdno in otroško in drago. Pomislite na stroške novega prostora, ki bi bil primeren za velikost. Torej, pomislite na stroške za prostor, ki bi ga potrebovali za to, da bi tam sklicali konferenco. In nacionalni parlamenti si teh stroškov ne bodo mogli privoščiti. Britanci trdijo, da bi se mora, v, moralo to novo telo srečevati v zgradbi sveta, kar je prav tako absurdno, kajti v tej zgradbi ni tako velike dvorane, kakršno bi mi potrebovali. Mislim, da je to v resnici neprimeren, neprimerno vedenje Britancev. In kaže samo na to, kako prezirajo Evropsko unijo. Oprostite, moral sem si privoščiti to pripombo. Kar pa se tiče števila predstavnikov, mislim, da ne bi smeli biti ravno obsedeni, ampak vendarle mislim, da je šest naravnost smešna in da tega ne moramo sprejeti. 20 odstotkov sto dva in šestdeset Torej 20 odstotkov od 162 pomeni 32,4 predstavnikov Evropskega parlamenta. mislim, da bi številka štiri vključevala tudi britanske konzervativce in pa predstavnike GUE. Ultimo intervento, kolega Brok, prego. Sedaj pa še zadnji prispevek, eh, gospod Brok. Hvala lepa. Vidim, da ste široko podprli to stališče. Sedaj ne bomo dokončno določili številke, ampak v sklepih smo izhajali iz 40 odstotkov in Dejali smo, da bi morali imeti na koncu eno tretjino. Predsednik pa je dejal, da če bodo imeli nacionalni parlamenti štiri na nacionalni parlament, potem bi morala biti najnižja številka 27 predstavnikov Evropskega parlamenta. Če pa bi jih moralo biti šest sestavni nacionalnih parlamentov, potem bi morali ta odstotek predstavnikov Evropskega parlamenta ustrezno dvigniti. Mislim pa, da tega, te odločitve ne bi smeli sprejeti eh, predsedniki. Kajti predstavniki nacionalnih parlamentov niso odločilne osebe, ampak predstavniki političnih skupin in te moramo vključiti. In drugič bi to eh, pomenilo, da ne bi pritegnili k sodelovanju tudi opozicije to pa bo nekakšno telo, kjer bi morala sodelovati tudi opozicija, kajti dejstvo je, da bi morali biti nacionalni parlamenti predstavljeni v vsem svojem spektru in to bo imelo smisel samo, vsa zadeva bo imela smisel samo v tem primeru. In nacionalni parlamenti bi morali imeti odločitev, koga bodo imenovali, tako kot bomo tudi mi uh, imenovali ljudi iz AFEDA. Äh, da entsprechend äh, voranzukommen. Tako bomo dosegli napredek. Dovolite še dve pripombi. In to sem prevzel od gospoda Sarjaša Volskega, namreč, da ni prava pot, da vključimo kozak. Mislim, da bi morali črtati zadnji äh, stavek v tretji točki kozak meni, da to so. Zato pa mislim, da jih sploh ne bi smeli umeniti, da ne bi ustvarjali nesporazumov. In gospod Sarjež Volski ima posem prav. Kozak ni primerno telo za kaj takega. Potem pa bi rad omenil še nekaj. In sicer to je tudi v točki 3. Tukaj gre za to, da bi v tekom polskega predsedstva dosegli sporazum za nacionalnimi parlamenti. Torej, tukaj gre za doseganje sporazuma med Evropskim parlamentom in pa nacionalnimi parlamenti. Mislim, da je pri tem to tudi mišljeno, da bi torej morali imeti ta sporazum. Torej, ne gre za to, da bi eh, prišlo do sporazuma med nacionalnimi parlamenti, kajti to je njihova stvar, gre za dogovor med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. In tukaj bi moralo polsko predsedstvo igrati vlogo posrednika torej v zvezi s tem vprašanjem. Kolega Daf. Um, yes, uh... Kolega Daf. Da, nedvomno se strinjam za gospodom Brokom glede njegove druge točke, kajti to izraža ravno to, kako bi lahko stvari izboljšali. Lahko bi torej dejali, doseganje sporazuma med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Kar se tiče pa njegovega prvega predloga, da bi odpravili referenco na kozak, da bi to črtali. Nisem tako prepričan, da bi bilo to diplomatsko, kajti kozak je vsaj ob koncu svojega srečanja sklenil, da bo preučil, da bo še naprej preučeval te modalitete. In mislim, da bi bilo bolj diplomatsko, da to priznamo. Ampak to ni tako poglavitna točka, gospod predsedujoči. Hvala, kolega Brok. Ja, ich, uh... Eh, verstehe den Kollegen Duff, denn wir haben ja beide die Sitzung in Budapest miteinander erlitten. Za gospodom Duffom sva bila skupaj na srečanju v Budimpešti. In mislim, da eh, če želiva biti najbolj prijazna do Kozaka, potem je najbolje, da ne rečeva nič. britanski in eh, nemški kolegi pa so menili, da so ti sklepi Kozaka že sprejeti in da je to to. Ampak mislim, da ne smemo ustvarjati vtisa, da ima to kakršnokoli povezavo s Kozakom. Mislim, da se ne smemo spuščati v daljše razlage. Mislim, da eh, ne bi smeli reči prav nič. Because... Dobro. Elmar Brok je zelo izkušen v tej zadevi kot jaz, kajti mnogo starejši je. In zato sem se pripravljen strinjati s tem predlogom. Torej, odpravimo to zadnjo klauzulo oziroma ta zadnji stavek. Gospod predsedujoči, torej, ne bi se sedaj spuščal v to razpravo o starosti Bene, vi ringrazio per il vostro contributo. Dobro, hvala lepa za vaše prispevke. S tem je uh, ta seja zaključena do 11. ure, ko bomo nadaljevali. Takrat bomo imeli srečanje predsedstva, ki bo trajalo do pol dvanajstih. Danes bomo glasovali o besedilu sedaj nimamo več časa za pisne predloge sprememb, kajti nimamo dovolj časa za to, ampak eh, lahko pa še vnašate ustne predloge sprememb. Hvala.